Laura Ferrara dostop javnosti do dokumentih v letih 2014 in 2015. Najprej dobi besedo avtorica, gospa Ferrara. Izvolite, štiri minute. Bene, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Kolegi in kolegice, najprej bi se rada zahvalila vsem poročevalcem v senci, s katerimi smo sodelovali, pripravljali zelo konstruktivne razprave in s tem pripravili to poročilo. Hvala tudi vsem državljanom, ki so eh, pomagali pri eh, pripravi tega poročila. Eh, objavili smo vse skupaj na platformi Činkuje Stele. To je dobro besedilo, ki bo zagotovilo večjo mero preglednosti. Uh, Eh, večje sodelovanje državljanov pri eh, delu institucij. Ta pozitivni korak je izjemno pomemben v tej zgodovinski fazi eh, Evropske unije. Zaupanje državljanov v unijo pada, državljani gledajo na institucije kot na nekaj nepreglednega in netransparentnega. Pogosto govorimo o preglednosti, ampak besede niso dovolj, potrebni so ukrepi. Sprejeli smo več resolucij v zadnjih letih v parlamentu, ampak nekih ukrepov na to ni bilo. Preglednost in participativna demokracija so temeljna načela zapisana tudi v pogodbah eh, o Evropski uniji. To načelo participativne demokracije je predstavljalo temelje za to poročilo. Zahtevamo eh, javni registi, register eh, o delu eh, institucij, zahtevamo dostop do podatkov o eh, rabi sredstev, eh, javnih sredstev. Potrebujemo tudi javni dostop. Eh, ki upošteva eh, potrebe in pravice invalidov. Zaščititi je treba tudi eh, žvižgače, moralno in finančno. Pozivamo komisijo, da pripravi predlog, ki bo spoštoval vlogo žvižgačev pri tem demokratičnem eh, delu. državljani naprimer eh, popolnoma nič ne vedo o eh, trialogu. Ni nekega nadzora nad takšnim eh, tipom sestankov. Kaj pa naprimer delo lobistov? Ti imajo dostop do informacij in tako lažje sprejemajo odločitve. Državljani pa tega dostopa nimajo. Želimo si večje preglednosti nad sistemom trialogov, Eh, tako bomo zagotovili večji demokratični nadzor. Komisija eh, naj čim prej pripravi predlog vzpostavitve medinstitucionalnega registra, zavezujočega registra lobistov. Na ta način bomo zagotovili večjo mero preglednosti, kot sem dejala, pri sprejemanju eh, mednarodnih sporazumov, Ravno zato je treba omogočiti dostop do čim večjega števila dokumentov. Zagotoviti je treba tudi večjo mero preglednosti, kar se tiče eh, informacij strani držav članic. Eh, državljani tega dostopa nimajo. Kar se tiče strukturnih skladov, je treba omogočiti dostop eh, do upravičencev, do ustreznih postopkov, tako da se bomo lahko ustrezno borili proti korupciji in goljufiji. Pomankanje preglednosti je glavni razlo, razlog za nezaupanje eh, do Evropske unije. Nima smisla, da si zatiskamo oči pred tem, eh, ne gre za nacionalizem, gre za pomankanje zaupanja. Gospod Kazarečo iz eh, gibanja Činkove stele eh, je dejal, da je eh, nemogoče delati na takšni netransparentni podlagi. Mi delamo za. Eh, državljane, zagotoviti moramo demokratični nadzor, drugače ne gre za neposredno demokracijo. Predsedujoča je prekinila uh, govornico. Zagotoviti je treba dostop eh, do informacij za javnost. Zelo hitro ste govorili na koncu razprave boste imeli priložnost, da podate svoje sklepne besede. Zdaj pa komisarka Jurova, izvolite. Gospa predsedujoča, spoštovani poslanci in poslanke, predsednik Juncker se je zavezal eh, k demokratičnim spremembam in preglednosti. To je ena od naših desetih eh, prednostnih nalog. Naše odločitve se nanašajo na milijone evropskih državljanov, zato morajo odločitve eh, biti sprejete pregledno. Imamo eh, zelo visoke standarde za preglednost, ampak vedno smo pripravljeni izboljšati naša orodja in eh, postopke, ko je to potrebno in primerno. Komisija pozdravlja rezolucijo, ki eh, poziva parlament in svet, da razkriva informacije o sestankih, na katerih sodelujejo glavni voditelji informacije o več kot deset tisoč takšnih sestankih so že bile objavljene strani komisije in to bi morala biti eh, kultura vseh evropskih institucij, kar se tiče dvostranskih srečanj z lobisti, eh, sestanki z eh, izvoljenimi politiki in drugimi, je treba zagotoviti preglednost. Pripravili bomo predlog medinstitucionalnega institucionalnega Eh, dogovora o preglednem registru, ki pokriva tri glavne institucije. Komisija je zato pripravila javno posvetovanje 1. marca 2016. Predlog bomo pripravili in predstavili v drugi polovici letošnjega leta. Komisija je prepričana, da v treh institucijah, ki sprejemajo zakonodaje, eh, veljajo oziroma morajo veljati enaki standardi preglednosti. Komisija pozdravlja tudi novi medinstitucionalni dogovor o boljšem sprejemanju zakonodaje. Komisija z drugima dvema institucijama se v okviru tega zavezuje k izboljšanju preglednosti v zakonodajnem postopku. Pripraviti želimo praktične eh, rešitve za sodelovanje v prihodnih mednarodnih pogajanjih. Podobno velja za skupni registr delegiranih aktov, ki ga želimo vzpostaviti do konca leta 2017. Tako bomo izboljšali preglednost aktov, ki vplivajo na državljane in na podjetja. Komisija poziva so eh, zakonodajalca, da spremeta eh, predloge o dostopu do dokumentov, tako da bo do eh, dostop imeli, vse, uh, imeli vsi, vse institucije, organi in agencije Evropske unije. Komisija je vedno podpirala in še vedno podpira so zakonodajalca pri iskanju skupnih stališč pri eh, dveh uh, predlogih, ki sta v pripravi, kar se tiče spremembe uredbe uh, 1041. Komisija Eh, je vzpostavila dobro prakso registracije dokumentov in objavljanja eh, dokumentov. Imamo namreč registr dokumentov. Podpiramo tudi pilotni eh, projekt, ki ga je uvedel parlament in ki je namenjen lažjemu dostopu do vrste netajnih dokumentov, ki jih imajo različne institucije. Uspeh projekta je odvisen od doslednosti v okviru v sistema za upravljanje z dokumenti, izogniti se moramo podvajanju obstoječih orodij. Komisija obenem sledi zahtevam po eh, objavljanju dokumentov glede na pozamne, pozamezne sektorje. Trenutna pravila in prakse so uravnoteženi, kar se tiče preglednosti in zaščite eh, osebnih podatkov, kar se tiče vzpostavitve eh, mesta komisarja za preglednost. Vam lahko zagotovim, da prvi podpredsednik gospod Timmermans, ki obžaluje, da se danes ni mogel udeležiti te seje, eh, zastopa to funkcijo, da skrbi za izboljšanje upravnih eh, praks, kar se tiče dostopa do dokumentov. Zagotovim lahko tudi, da na preglednost eh, gledamo kot na izjemno pomembno temo v komisiji kot takšni. Hvala. Hvala lepa, gospa komisarka. Zdaj pa govorniki v imenu političnih skupin. Gospa Koracevjelt, izvolite. Hvala lepa. Dostop javnosti do dokumentov je ključnega pomena za to, da bodo ljudje zaupali našemu delu in za to, da bomo mi bliže državljanom. Populisti trdijo, da Evropa iz Bruslja odloča o življenju ljudi in s tem spodkopavajo legitimnost Evrope. Sporočilo ELS je jasno. Mi nimamo kaj skrivati. Zavezani smo preglednosti, odprtosti in odgovornosti. Odpreti bi morali vrata evropskih institucij, zato da bi pokazali, da se odločitve sprejemajo demokratično. Evropski parlament je v ospredju, vendar storiti je treba še več. Še posebej svet. Trenutna pogajanja o uredbi v zvezi z dostopom javnosti do dokumentov so zelo pomembna. Državljani imajo pravico vedeti, kaj njihovi zastopniki delajo in kako se porabljajo finančna sredstva. Način mora biti hiter, dostopen in uporabniku prijazen. Lahko bi imeli skupen iskalnik med vsemi tremi iskalniki. Naprimer, portal EU Europe bi lahko javnosti pomagal pri iskanju informacij. Evropejci bi morali imeti možnost sodelovanja in vplivanja na odločitve na evropski ravni. To ne pomeni neposredne demokracije. V Evropi živimo v reprezentativni demokraciji in seveda odprtost je povezana z odgovornostjo. Dostop javnosti ni Wikileaks, to niso žvižgači. Spoštovati je treba zasebnost, seveda pa je treba zagotoviti preglednost. Da, Laura, trialogi o mednarodnih sporozumih morajo biti bolj pregledni, vendar zagotoviti moramo ozračje medsebojnega zaupanja. Prav tako mora biti nekaj manevrskega prostora, kajti to je nujno potrebno za doseganje rezultatov v pogajanjih. Sama sem zadovoljna s svojim delom, povezati se moramo z ljudmi, zaupanje si moramo pridobiti in to je zdaj zelo pomembno, kajti spopadamo se z skupnimi izzivi, ki bodo zahtevali skupne evropske odgovore. Hvala, hvala, gospod predsedujoči. V imenu socialistov, gospa Anahet, dve minuti. Izvolite. Hvala lepa. Dostop do dokumentov je temeljna pravica. To je zaščiteno tudi v pogodbah. Poročilo, o katerem zdaj govorimo, je dejansko povod za to, da lahko govorimo o tem, kako bi državljani preverjali sprejemanje odločitev. Tukaj gre za uredbo o dostopu javnosti do dokumentov. Blok Svet trenutno to blokira, ampak zaradi te blokade je tako pomembno, da zahtevamo, da se vse institucije držijo te uredbe. Sprejeti morajo tudi spremembe, do katerih je prišlo zaradi Lizbonske pogodbe. Dober predlog je, da institucijam EU naložimo nalogo, da zagotovijo dostop do dokumentov in da dobro pripravljajo zakonodajo. Takšen dostop do dokumentov bi vodil do več preglednosti za državljane. Zato bi lahko imeli neko skupno zakonodajo, kar zadeva pripravo zakonodaje na ravni EU. To je pomembno za vse, ampak eh, seveda se tukaj vedno lahko vprašamo, kaj bi to lahko prineslo javnosti. Dobro je, da imamo boljši upogled v seje, še posebej kar zadeva socialni dialog, zato podpiramo ta predlog, zato da bodo ustrezni odbori lahko to obravnavali, zato da bodo dokumenti na voljo, da bodo na voljo zapisniki, povzetki in tako naprej. To mora biti dostopno in na voljo javnosti. Mi bomo za to poročilo in to je jasen signal za to, da bomo v parlamentu naredili vse, da bomo zagotovili boljši dostop javnosti do dokumentov. Hvala, Monika Makove, izvolite. Hvala lepa. Pravica dostopa do informacij in do dokumentov je temeljna pravica v vsaki demokraciji. Brez te pravice nimamo demokracije, ampak diktatorski režim. Ljudje si zaslužijo, da so obveščeni in treba jih je obveščati o tem, kako se porablja njihov denar v administraciji, v zakonodajnem procesu. In obveščeni morajo biti o odločitvah, ki jih sprejemamo v Evropskem parlamentu in v institucijah. To so politike, ki jih sprejemamo v njihovem imenu. To pomeni legitimnost za nas in tudi odgovornost za nas. Mi moramo biti pregledni, zagotoviti moramo dostop do informacij. S tem bomo zapolnili tisto vrzelno področje zaupanja, ki trenutno obstaja med državljani EU in institucijami Evropske unije. Številni državljani EU ne zaupajo institucijam, zato mislim, da bi bilo dobro, če bi jim dali podatke in informacije, ki jih želijo, da bi lahko to vrzel odpravili. Nekateri kolegice in kolegi se sprašujejo, zakaj bi vse te podatke dali na spletno stran, da ljudje teh podatkov ne potrebujejo. No, odgovor je, zakaj pa ne, naj se ljudje sami odločijo, kakšne podatke potrebujejo in katerih ne, ne pa da mi odločamo v njihovem imenu. Hvala lepa, v imenu skupine Alde, gospa Sophie Intfield, dve minuti izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Čestitam poročevalki za dobro opravljeno delo. Sama sem se prej ukvarjala s tem dosjejem in veliko dela smo upravili že pred dvema letoma. Veliko slišimo o zaupanju. Zaupanje državljanov je najnižje doslej. Zaupanje moramo dobiti nazaj. No, v tej razpravi pa pogosto dobim občutek, da mi ne zaupamo državljanom. Zato, ker se mi bojimo pokazati, kaj počnemo tukaj. Veliko lepih besed smo slišali, ampak v vseh treh institucijah še vedno ni kulture odprtosti in preglednosti. Obstaja kultura tajnosti, čim manj bi razkrili. Vemo, o čem govorim, kajti že dolgo in večkrat sem poskušala preko različnih sodnih postopkov dobiti dostop do dokumentov. V Luksemburškem sodišču sem bila aktivna že dvakrat, oziroma dvakrat sem sodelovala na teh postopkih. To je zakonodaja, mi pa včasih na to pozabimo, včasih rečemo v redu, tega in tega ni treba razkriti, zato ker nam to ni všeč, to je nekoliko nelagodno, ne želimo si, da bi zmanjšali svoj ugled ali tako naprej. No, preglednost pa je pravna obveznost. Če gre za tajnost, je treba tajnost specifično utemeljiti. Potem pa želim omeniti še resolucijo, ki smo jo sprejeli pred dvema letoma. Tisto resolucijo sem pripravila jaz. Nadaljne ukrepe v zvezi s to resolucijo so praktično nični. Zelo sem presenečena, ko vidim naslednje. Kar zadeva preglednost v trialogih, smo dejansko naredili korak nazaj v primerjavi s tistim besedilom, ki smo ga sprejeli leta 2014. Takrat smo bili bolj pregledni, leta 2014 namreč, bolj kot zdaj, leta 2016 zdaj pa nam državljani že tako ali tako ne zaupajo. In na koncu še troje, mislim, da bi to morali storiti, to je bilo v prejšnji resoluciji. V vsaki instituciji bi morali imeti uradnika za preglednost, vključno z Evropskim parlamentom, predsedstvo se zaenkrat tega otepa. Zaključujem, gospod predsedujoči. Potrebujemo tudi pravila za klasificiranje dokumentov in bolj preprosto postopek za to, da izpodbijamo to klasifikacijo, zato da ne bo treba predsodišče. Hvala, hvala lepa v imenu skupine GUE NGL, gospa Albiol Guzman. Izvolite za minuto. Un ejemplo, para que podamos. E, torej, primer, ki nam bo pokazal raven transparentnosti v Evropski uniji. E, tu imamo izjavo. Uh, Eh, ki jo moramo podpisati, zato da lahko stopimo v tajno dvorano in eh, preberemo dokumente, ki so povezani s sporazumom TETIM. Treba je um, zagotoviti Eh, dostop do teh eh, informacij. Moramo podpisati, da ne bomo reproducirali nobenih eh, tajnih dokumentov oziroma informacij, da ne bomo z nikomor govorili o teh dokumentih. In v tej izjavi piše tudi, da če ne bomo spoštovali vsega tega, bodo posledice pravne narave. To pomeni, da lahko pogledamo te dokumente samo pod pogojem, da eh, se zavežemo, da bomo molčali in to je eh, sporazum med Evropsko unijo in eh, ZDA. Ta mok bo služil multinacionalkam, torej od nas se zahteva mok, mi pa želimo referendum za to, da se bo narod izrazil. Yes. Hvala lepa v imenu skupine zelenih gospod Trikabras. Izvolite. The Greens EFA Group. Zeleni EFA smo mi. Hvala lepa. Graš. Hvala, gospod predsedujoči. Poročilo je zelo eh, pomembna priložnost za to, da se približa eh, Evropsko unijo državljanom. Eh, transparentnost je ključnega uh, pomena za Evropsko unijo in naša skupina meni, da bi potrebovali komisarja, ki bi bil odgovoren za preglednost eh, in za dostop do javnosti do dokumentov. In tu bi izpostavil tri eh, glavne lastnosti tega sporočila. Eh, potrebujemo enoten dostop do portalov evropskih institucij. Drugič, um, v, kar se da veliko število dokumentov mora biti razpoložljivo in javno dostopno na internetu, vključno z dokumenti, ki so povezani z trgovinskimi sporazumi z tretjimi državami. E, tretjič, poseben registr oziroma ločen registr lobijev e, in pa e, skupin, ki imajo močen vpliv na oblikovanje evropske zakonodaje. Na ta način bo Evropa referenca na področju transparentnosti. Zahvaljujem se tudi kolegici Ferrara za njeno delo. Hvala, gospod predsedujoči. Gospod predsedujoči. Eh, yes, uh, for... Hvala lepa. Hvala za vaš govor. Vi ste predstavnik skupine zelenih EFA. Hvala še enkrat. V imenu skupine EFDD, gospod Batten, izvolite. Vedno vas je lepo videti, gospod predsedujoči. Evropska unija veliko govori o demokraciji in o preglednosti in zato bi morali seveda na voljo dati dokumente, zato da bi javnost imela vstop, dostop do teh dokumentov. Nekaj, kar ljudi zelo skrbi, je TTIP. To je predlagani trgovski sporazum z ZDA, torej med ZDA in Evropsko unijo. TTIP se pogaja v tajnosti, poslanci nimajo besede pri teh pogajanjih, mi ne moremo vplivati na rezultate teh pogajanj. Zaenkrat sem sprejel že več kot 20 tisoč sporočil v zvezi s tem. TTIP bo odprl naše javne storitve in tudi naš zdravstveni sektor ameriškim korporacijam, še posebej problematičen je mehanizem za reševanje sporov med vlagatelji in državami, zato da bodo spori lahko rešeni na posebnih tribunalih, če bodo vlade želele zaščititi svoje nacionalne interese. Prejšnji teden je London obiskal predsednik Obama. Britancem je grozil, da ne smejo glasovati, da bi zapustili Evropsko unijo na referendumu leta oziroma junija letos. Kako nizko smo prišli, da naš premije gleda, ko vodja tretje države grozi našim državljanom. Kar zbruhal bi se. Obama pravi, da ne smemo zapustiti Evropske unije, če jo bomo, potem eh, bomo morali dolgo čakati na prostotrgovinski sporozum z ZDA. Spregledal je dejstvo, da je Združeno kraljestvo pomemben trgovinski partner z ZDA. Pa nimamo prosto trgovinskega sporozuma. Prav tako je spregledal, da je ZDA eden od desetih najpomembnejših trgovskih partnerjev z EU, pa nima prosto trgovinskega sporozuma. Če bo in ko bo Britanija zapustila EU, se z ZDA glede trgovine ne bo spremenilo nič. Obama si želi, da bi Britanija ostala v EU, zato ker si želi, da bi TTIP usilili vsem Britanci si morajo nehati metati pesek v oči. Z ZDA nimamo posebnega odnosa, ampak smo njihovi podložniki. Ameriški politični establishment ni naš prijatelj, njim je mar le za velika podjetja in za interes mednarodnih financ. V najboljšem interesu Britancev je, da zapustijo Veliko Britanijo oziroma Evropsko unijo 23. junija in da bi to storili tudi potem čim prej po referendumu. Hvala, Richard. Hvala. Hvala, gospod Batten, za vaše zelo lepe besede. Zdaj pa, gospa Kiniči, za minuto izvolite. Hvala lepa. Hvala, gospod predsedojoči, zahvaljujem se kolegici Ferrari za njeno delo. Dostop do dokumentov je zelo pomemben del preglednosti institucij in to je seveda zapisano tudi v naših pogodbah. Vendar državljani se soočajo s težavami, če si dejansko želijo zagotoviti dostop do teh dokumentov in določenih vidikov našega dela ne razumejo. Razlog za to je, da ni nekega koordiniranega pristopa za to. Osnutek resolucije še enkrat opozarja na to, da moramo zagotoviti več preglednosti in da potrebujemo koherentni model za dostop javnosti do dokumentov. Mislim, da novni predlog gre v pravo smer. Trenutno smo v krizi legitimnosti, zato moramo opraviti nekaj dela. Zagotoviti moramo boljši nadzor nad delom institucij, zato da bodo ljudje spet zaupali nam in da bomo zagotovili boljšo demokratično udeležbo. Vse institucije bi morale iti po tej poti. Hvala. Pirko Ruhonen Lerner je naslednji. Izvolite, oziroma gospa. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala gospe Ferrara za dobro delo. Preglednost je zelo pomembna, ko govorimo o skupnih odločitvah in o javnih sredstvih. Preglednost proračuna ni dovolj. Javne informacije morajo biti prav tako zlahka na voljo. Državljan, ki išče informacije, novinar ali predstavnik nevladne organizacije ne bo imel nič od preglednosti, če so dokumenti skriti za zapletenimi iskalniki. Vsi bi še lahko kaj storili. Vesela sem, da je bilo to vključeno v poročilo, kajti tam pozivamo k boljšim umestnikom za iskalnike. Seveda obstajajo omejitve preglednosti, če govorimo o sporozumih kot je TTIP, potem seveda ne morejo biti vsi podatki na voljo ob vsakem času, zaradi tega bi Evropska unija bila v slabšem pogajalskem položaju. Vendar to so izjeme. Preglednost mora biti izhodišče. To je pomemben način, da zagotovimo več sprejemanja med državljani. In seveda vsi vemo, da potrebujemo več zaupanja strani državljanov. Hvala lepa. Naslednji je gospod Juan Fernando López Aguilar. Gracias, Hvala lepa, gospod predsedojoči, gospa komisarka. Torej, namen te razprave je. Uh, dostop eh, do dokumentov 2014 eh, eh, in 2015. Zahvaljujem se poročevalki in pa poročevalcem v senci, ki sta poudarili v svojem poročilu, da morajo biti dokumenti dostopni, da morajo biti tudi razprave dostopne na spletu, ampak to je samo navidezen cilj. Gle, gra, gre za to, da uh, evropske inštitucije uh, tu to delajo s figo v žepu, kot bi rekli. V praksi eh, se ta transparentnost, ki je ustoličena v zakonodaji, sploh ne uporablja. Torej, treba je, da končno omogočimo dostop javnosti do dokumentov. To je bilo vščas blokirano v zadnjem zakonodajnem mandatu. Hvala lepa, gospod Mamikins. Minuta, izvolite. Gospod predsedujoči, gospa Jurova, kolegice in kolegi. Proces evropskih integracij in oblikovanja institucij vedno temeli na zamisli participatorne demokracije in preglednosti. Vsaj načeloma. Zato ni dobro, da številne institucije, vključno s parlamentom, ne želijo zagotoviti dostopa do vseh netajnih dokumentov. Zato podpiram zamisel, da bi svet ECB in sodišče vključili v področje uporabe predlagane uredbe preglednost v zvezi z dokumenti o delegiranih aktih in o mednarodnih sporozumih so nekaj, kar bi morali vključiti. Zakaj je takšna sprememba? Tisti, ki porabljajo veliko denarja, morajo tistim, ki denar zagotavljajo, poročati o tem, kako se denar porablja. Več preglednosti bi seveda zagotovilo tudi več podpore strani javnosti za Evropsko unijo. Samo hvala. Eh, Hvala lepa. Zdaj pa je čas za postopek. Pritegnite pozornost predsedojočega. Nikola Caputo je prvi. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedojoči dodano vrednost v zakonodajnih postopkih in v institucijah EU je odvisna tudi od ustreznega političnega procesa, seveda pa je to odvisno tudi od izvajanja demokratičnih procesov. To pomaga tudi pri načelu dostopa do dokumentov. To je zapisano v listini o temeljnih pravicah in veliko imamo sodne prakse na tem področju. Tudi nacionalna zakonodaja to podpira. Ni harmoniziranih pravil o vidikih zasebnosti glede dostopa. Tudi kar zadeva klasifikacijo zaupnih dokumentov. V javnosti je pač tako, da se te definicije neprestano spreminjajo in Vse skupaj je še bolj zapleteno, zato ker se tehnologija razvija in podatki se hitro prenašajo. Mislim, da bi morali imeti skupen preprost kodeks, kar zadeva trialoge, predloge sprememb in delegirane akte. Mislim, da bi morali zagotoviti dostop javnosti do tega, kajti drugače to ni participatorna demokracija. Hvala. Gospod uh, Marijas, izvolite. Pedro, si se tu me ya diafaña. Hvala lepa. Mi smo gledalci, ki vedno znova gledajo isti film. Govorimo o dostopu javnosti do dokumentov, kot poslanci pa lahko dostopamo do dokumentov v zvezi z TTIP le, če podpišemo poseben dokument o zaupnosti. Dokumenti so na voljo v sobi, kjer nimamo možnosti delanja zapiskov in ne moremo dokumentov fotokopirati. Javnost nima dostopa do dokumentov o TTIP, to v času, ko kongresniki v ZDA nimajo teh omejitev, njihovi asistenti imajo dostop do dokumentov v zvezi z TTIP. 700 strokovnjakov, ki dela za ameriški kongres, imajo prav tako, ima prav tako dostop do teh dokumentov. To je dogovor, ki ga Obama želi, hitro želi, da bi to bilo sprejeto in mislim, da je to epitom skrivne demokracije. O kakšne preglednosti govorite, komisarka Jurova? Trojka in eh, reševalni svežnji kršijo ustavo in seveda tudi po referendumi javnosti ne pomenijo nič. Nacionalna soverenost je zatrta. Parlament je izvoljen strani ljudi in parlament mora biti najbolj pregleden od vseh. Hvala. Voče deputado Antonio. Hvala lepa. Gospod Pinto ima besedo. Minuto. Hvala lepa, spoštovani predsedujoči, spoštovani kolegi. Najprej bi rad izrazil, v kolikšni meri cenim delo kolegice Laure Ferrara. Transparentnost pri delu evropskih inštitucij je ključnega pomena, če želimo biti verodostojni v očeh državljanov, ki jih predstavljamo. Ta Preglednost eh, pomeni tudi dostop do dokumentov in informacij in to je način, kako okrepiti demokracijo. Težave pri uresničevanju politične transparentnosti so pravi sovražniki demokracije. in enako velja tudi za dostop dokumentov javnih institucij. Dostop do dokumentov mora vključevati tudi vse dokumente, ki so povezane s trialogi. V moji državi bi rekli, da če pravilno opravljate svoje delo, potem nimate ničesar skrivati. Hvala lepa, gospod Jakočič, minuto. Predsedniče, nisem. Hvala lepa, gospod predsedujoči. In ni zamenik, ampak je zastopnik, to je hrvaška beseda za poslanca, ampak hvala za vašo prijaznost kljub temu. Izrazil bi svojo podporo gospe Ferrari. Njen cilj je, da približa evropske inštitucije državljanom in da tudi naše delo v parlamentu in v drugih inštitucijah približa državljanom. To je res eh, najpomembnejši in edini način, kako lahko ponovno pridobimo zaupanje naših državljanov. Kajti, če smo iskreni, evropski projekt se sooča številnimi težavami in eden od razlogov za to je tudi ta, da imamo preveč birokracije moramo odstraniti tudi besedo transparentnost iz, naše, eh, iz našega besednjaka. Odprtost je beseda, ki bi jo morali od, uporabljati. Torej, inštitucije morajo biti odprte do državljanov. Uh, Vuleftis uh, eh, Kostas Hrsagonos, Parakalo. Izvolite, gospod Kostas Hrsagonos do spod državljanov, do dokumentov, ki pričajo delo evropskih inštitucij, so ključnega eh, pomena. Zaupnost dokumentov bi morala biti izjema in ne pravilo. To pravi uredba in to je tudi skladno z eh, strogim tolmačenjem sodne prakse. Kljub temu pa pogosto ugotavljamo, da evropske inštitucije državljanom ne dajejo dostopa do njihovih dokumentov in to je kršitev načela dostopa javnosti do dokumentov. In uh, glavni primer je TTIP, zelo malo informacij je na voljo, kaj ti dokumenti naj bi bili zaupni. Evropske inštitucije se morajo zavezati skupni politiki eh, dostopnosti do dokumentov, zato da se zagotovi eh, demokratičnost, transparentnost in odgovornost do naših državljanov. Hvala. Gospa Katrina Konečna ima besedo. Vážená pani spravodajko, děkuji vám za velmi povedené. Gospa poročevalka, hvala lepa za odlično poročilo popolnoma razumem, da ste morali biti zelo diplomatski eh, pri, eh, vaših, eh, pri vašem poročilu, zato ste mm, sicer kritizirali svet in komisijo, ampak za moj okus prenežno. Torej na področju transparentnosti mislim, da smo uh, imamo še veliko dela pred sabo. Torej tudi za poslance je zelo težko včasih dobiti dostop do določenih dokumentov, naprimer dokumenti TTIP. In eh, še eno bitko bomo morali izboriti in sicer potrebujemo dokumente um, torej preiskovalnega odbora MS. Eh, torej, tudi sam bi se obrnil na komisijo in jo pozval, eh, da Eh, predvidi eh, centralni registr lobistov, ki bo dostopen vsem inštitucijam, kajti eh, pri pogajanjih o TTIP-u je bilo več lobistov kot nevladnih organizacij. Agora, počet deputado. Hvala lepa. Gospod Žoa Pimenta Lopez. Obrigado, senjor prezident. V principu, da transparencija, ki deverije pa otaru... Hvala lepa gospod predsedujoči. Transparentnost bi morala biti glavno načelo pri dostopanju do evropskih dokumentov, ampak to je samo še eno izmed načel, ki jih je požrl eurobirokratizem. Eh, sporazume kot je TTIP ali TISA eh, podpišemo, ne da bi javnost ob tem lahko dostopala do dokumentov. Eh, to pomankanje dostopa do dokumentov in pomankanje preglednosti je pokazala tudi afera Lux Leaks. Očitno institucije niso tako demokratične, da bi omogočile dostop do dokumentov, niti ne za evropske poslance. Ta problem uh, transparentnosti je samo vrh ledene gore. Hvala lepa. Uh, v imenu Evropske komisije dobi besedo gospa komisarka Vera Jurova. Hvala lepa, hvala lepa za vaše pripombe, za vašo podporo preglednosti, s katero se komisija popolnoma strinja. Ni na ključje, da 2. maja naši dve instituciji organizirata skupen dogodek na temo preglednosti, o registru preglednosti. Eh, na ta kongres bodo povabljene interes, zainteresirane strani v Bruslu in od drugot. Direktiva iz leta 2011 je sedaj v postopku revizije. Komisija je pripravljena svetu in parlamentu pomagati najti skupno stališče. Ne glede na ta postopek je trenutna obravnava zahtev v skladu s to direktivo eh, oziroma iz te direktive v skladu z 40. in 41. členom listine o temeljnih svoboščinah. Hkrati pa moramo ob tem upoštevati tudi precedenčno pravo Evropskega sodišča. Komisija se veseli sodelovanja z parlamentom in svetom. Eh, Evropski nadzornik za varstvo podatkov, ombudsmanka, civilne družbe, eh, vsi eh, bodo pomagali pri vzpostavi novega sistema za zagotavljanje preglednosti. Tam, kjer smo odgovorni za Eh, upravljanje, nas morajo voditi ustrezna načela in prakse. V tem smislu je komisija prepričana v to, da potrebujemo specifično zakonodajo, nekakšen horizontalni okvir za administrativni eh, zakon na evropski ravni. Hvala lepa. Besedo dobi še naša poročevalka Laura Ferrara hvala lepa gospod predsedujoči hvala lepa komisiji hvala lepa tudi kolegicam in kolegom ki so se oglasili v razpravi hvala za podporo hvala poročevalcem v senci preglednost je torej naš ključni cilj istočasno pa je preglednost tudi instrument za to da presežemo te razlike in razdalje ki obstajajo med evropskimi državljani in institucijami državljane bi morali skladno z načelom participativne demokracije bolj vključiti v postopke odločanja. Mislim, da je to zelo pomembno tudi v kontekstu Evropske unije. Žal mi je bilo, da ste nekateri kolegi med razpravo rekli, da državljanov določena vrsta dokumentov ne zanima, niti jih verjetno ne razumejo. Možno je, da določene informacije res niso razumljive ali ne vzbujajo veliko zanimanja med državljani. Državljani številnih stvari ne razumejo verjetno tudi zaradi tehnične terminologije ter zaradi obsežnih tematik in se potem težko znajdejo v tej poplavi informacij. Komisija, svet in parlament bi se morali zauzemati za večjo vključenost državljanov, informacije, ki jim jih ponujamo, bi morale biti bolj razumljive, uporabljive. Pravico do informacij pa moramo zagotoviti vsem državljanom, naj se sami odločajo o tem, kaj jih zanima in kaj njihove pozornosti ne pritegne. Mislim, da bi morali te informacije biti bolj dostopne, bolj razumljive in uporabljive. Težave še imamo, seveda kaj ti na spletnih straneh institucije težko pridobiti informacije. Dobro bi bilo, če bi oblikovali točko vse na enem mestu, kjer bi državljani pridobili možnost dostopa do teh informacij. Naprimer, pri tej tipu državljani sploh nimajo nobenega upogleda v pogajanja, vse skupaj poteka v veliki tajnosti, enako velja tudi za delovanje lobistov in za druge trialoge, v katerih sodeluje komisija. Upam, da bo poročilo Evropskega parlamenta bilo v korist in da bomo tudi na podlagi preteklega dela lahko v prihodnje zagotovili veliko večjo mero preglednosti. Hvala. Hvala lepa.